palmovo olje in krčenje deževnih gozdov. Če se spomnite, smo začeli pripravljati poročilo na lastno pobudo in danes bomo opravili razpravo o osnutku poročila. Predstavila ga bo Katarina Konečna. Kar takoj dajem besedo naši poročevalki, ki nam bo povedala svoje stališče v zvezi s to točko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 kompromis, ki ga potrebujemo, še zlasti pa rešitev potrebujejo državljanke in državljani ter ljudje po vsem svetu. Dejstvo je, da gre za vprašanje, ki zadeva vse nas. To je zelo pomembna tematika in številkami vam lahko dokažem, kako zelo pomembna je ta vprašanje tematika za našo prihodnost ne v povezavi z CO2, pač pa v povezavi z socialnim in gospodarskim sektorjem. Zahvaliti se želim sekretarjatu, ki mi je nudil podporo. Na več kot dveh milijonih hektarjev deževnega gozda v Indoneziji je prišlo do požarov v treh tednih je bilo izpuščenega več CO2, kot se ga izpusti v Nemčiji v celem letu. Od izmenjave mnen je menilo več mesecev, zdaj pa smo pripravili osnutek poročila, namreč gre za zelo pomemben napredek, pri katerem ste sodelovali vsi. Brez koordinatorjev in brez poslancev bi tega osnutka poročila gotovo ne bilo. Prav tako je tudi komisija zelo aktivna in februarja naj bi komisija prav tako pripravila poročilo o krčenju gozdov in v letu 2017 tudi poročilo o palmovem olju. Ta dva dokumenta pričakujemo in bomo seveda na njuni podlagi lahko nadaljevali s svojim delom. Najpomembnejši priporočili sta 8 in 16. 8 okvir za certificiranje in RSPO in v okviru revizije RSPO v letu 2017 želimo predlagati, da bi bil ta okvir RSPO bolj verodostojen kot nek okvir za certificiranje. Želimo vključiti mnoge teme, ki danes še niso zadostno obravnavane. To mora biti naš cilj, saj potrebujemo nek okvir za certificiranje, po drugi strani pa menimo, da mora biti tako okvir tudi dovolj verodostojen. Še zlasti pomembno se nam zdi, da jasno in glasno povemo, da proizvodnja palmovega olja ni vzrok za krčenje gozdov in tudi ne za socialne konflikte. Prav tako vidimo, da je nujno vključiti male proizvajalce v celoten sistem. Če boste vložili kakšne predloge sprememb, jih bomo z veseljem vključiti. Prav tako je pomembno govoriti tudi o biogorivih v tem kontekstu. Namreč biogoriva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 kako česa, nečesa ne potrebujemo, pa to vseeno uporabljamo in na ta način pravzaprav zlorabljamo celoten sistem. Še pred 15 leti je proizvodnja palmovega olja znašala 24,3 milijone ton, danes pa je to 65,5 milijona ton. To kaže, da kako zelo je narasla poraba in kako nujno je, da nekaj naredimo. V tem osnutku poročila nismo bili tako zelo radikalni, kot ste si morda predstavljali, vendar pa nas je vodilo to, da ne želimo podleči nasilju nekaterih skupin, pač pa smo želeli pripraviti osnotek poročila, v katerem se bomo našli vsi, tudi tisti, ki bodo nadaljevali delo na tem poročilu in tudi tisti, ki bodo morali v državah članicah spreminjati zakonodajo. Namreč radikalno poročilo, ki bi bilo polno praznih fraz, in ki bi prelagalo breme na ramena drugih, to ne bi pomagalo nikomor. Iščemo pozitivno rešitev in ravno zato smo poročilo pripravili v taki obliki, v kakršnega imamo. Iščemo konsens za konkretne korake, ki bi jih lahko začeli izvajati. Predvsem se nam zdi pomembna trajnost. V času, ko posel s palmovim oljem išče poti, v Afriko in Srednjo Ameriko, danes ne govorimo več samo o Indoneziji in Aziji, pač pa tudi o Afriki in Latinski Ameriki. In zato se tu začenjajo pojavljati enaki pojavi kot v Aziji. Ob sedanjem tempu nam grozi, da bomo do leta 2020 uničili več kot 98 odstotkov um, deževnega gozda, tako da bi lahko izumrle nekatere vrste živali, kot so recimo orangutani. Potem so tu še socialni problemi povezani s to tematiko. Tudi to smo vključili v to um, poročilo predstavniki odbora Deve in Intam bodo podali svoje mnenje, kar nam bo gotovo pomagalo pri tem, da bomo lahko to poročilo o palmovem olju še dopolnili. In na ta način bomo lahko pokazali, kako odvečna je poraba palmovega olja in kako zelo drago bo to za vse nas v prihodnje. Veselim se vaših mnen, vaših pripomb predlogov sprememb. Kot rečeno, ne gre nam za to, da bi pripravili nek prazen dokument, pač pa smo si želeli dokumenta, ki bi bil rdeča nit, ne samo za nas, pač pa tudi za komisijo in ki bi nam pomagal, da bi vedeli, kateri bodo nadaljni koraki na področju palmovega olja in da bomo poiskali prave korake k rešitvu tega pomembnega socioekonomskega problema. Če se pogovarjamo o pariškem sporazumu in ciljih tisočletja, potem tega problema ne smemo izpustiti izpred oči, pač pa se moramo osredotočiti na nj. Hvala lepa še enkrat in veselim se že razprave. Hvala lepa. Sedaj pa začenjamo z običajno izmenjavo najprej poročevalci v senci različnih političnih skupin, tako bom zdaj zamenjal svojo vlogo in začel kot gospod Čirjo, ki mi je poslal dokument. Zahvaljujem se gospe Konečna za pripravo osnutka poročila na lastno pobudo ki je zelo uravnoteženo glede na izvor prispevkov k temi o palmovem olju in njegovi proizvodnji. E, Povdari bi, da nameravam pri nekaj točkah predlagati predloge sprememb, zato da se vključijo točke, ki jih v poročilju ni, kot naprimer prispevek, ki ga vključijo pridobivanje in širitev pridobivanja soje in, eh, in koruze vplivale na velikost površin, ki so temu namenjene in te so večje kot tiste, ki eh, jih pokrivajo palmovci. Želim poudariti tudi naslednje, da so ti sistemi za certificiranje le ena izmed možnosti. Gotovo je pa še veliko prostora za izboljšave pri opredelitvi kriterijev za nje. Poleg tega namerava gospod Čerijo pripraviti predloge sprememb za besedilo, v katerem ne bo izredno zapisano palmovo olje, oziroma za označbo palmovega olja, ker mora potrošnik vedeti, da je eh, palmovo olje škodljiv proizvod in eh, palmovo olje, ki se uporablja, bi moralo biti certificirano in uh, to mora biti na izdelkih tudi označeno. No, zdaj pa k naslednjemu govorniku. Gospod Brena, hvala gospod predsedujoči in poroč, čestitam poročevalki njenim poročevalcem v sencem. Zdi se, da delo dobro nadaljuje. Palmovo olje je kot sestavino za živino skoraj da nenadomestljivo in uh, druge alternative bi imele verjetno še večji pritisk na rabo tal, kot pa palmovo olje samo, ki je verjetno najočinkovitejše olje z vidika rabe zemlje. Uporabi namreč uh, polovico Eh, zemlišč kot katerokoli drugo olje in zanje je potrebno manj eh, gnojil kot pa naprimer pri repičnem olju ali sončničnem olju. In to je pravzaprav edina gospodarska alternativa za samoskrbno kmetovanje v državah tretjega sveta. Ampak vprašanje je, kako bi lahko to postalo bolj vzdržno in kako bi lahko zmanjšali negativni učinek, ki ga ima pridelava palmovega olja na, kmet, na okolje in na um, Eh, svet. Torej, treba je poskrbeti, da zaradi tega ne bo prišlo do krčenja tropskih gozdov in da ne bo imelo negativnega vpliva na šotovje. Eh, prav tako je treba omejiti eh, tukaj uvoz na trajnostno kmetovanje. Mora biti tudi izbira med različnimi tipi olj, palmovih olj, ki bodo torej, eh, ustrezno označena, tako da bodo potrošniki vedeli, katerega kupujejo. Evropska unija preučuje svoje politike z vedika biogoriv in kot je poročevalka omenila v svojem prispevku, nekateri viri pravijo, da do 45 ali 50 odstotkov voženega palmovega olja pride v Eh, biogoriva. Glede na učinek proizvodnje palmovega olja, ki ga ima na eh, kmetovanje in na okolje, eh, je težko razumeti, kakšna bi bila pozitivna raba palmovega olja bio, za biogorive. Torej se mora s tem zaključiti do leta 2020. Ločeno področje, ki ga moramo preučiti, je proizvodnja palmovega olja v, drž v državah razvoja, učinek na uh, Eh, rabo tal in tudi eh, pravi, eh, pravice, zemljišne pravice, še zlasti kako to vpliva na domorodna ljudstva. In velika proizvodnja palmovega olja nima le okoljskih očinkov, temveč lahko ima negativne posledice tudi na lasništvo zemljišč, ki je običajno zelo slabo regulirano v državah razvoju in zato uh, imajo potem korporativni akteri ali pa države več moči pri um, kraji zemljišč včasih nas prosijo tolmači naj. Kolegi iz Združnega kraljestva govorijo počasneje, ko govorijo. Sedaj pa gospa Geting. Hvala lepa. Jaz pa bom govorila zelo počasi. Ne, pravzaprav bom govorila v običajnem tempu in upam, da mi bodo tolmači lahko sledili. Rada bi se zahvalila gospe Konečni za poročilo in iskreno menim, da je to poročilo resnično uravnoteženo. Mislim, da se je izognila populistični hiperboli, ki ji pri palmovem olju hitro lahko zapadeš. In, uh, torej ta osnovni dokument je res dobro izhodišče. Zahvaljujem se tudi gospodu Brennenu, ki je predstavil pozitivne elemente palmovega olja. Ne bom jih ponavljala. Uh, Eh, kaj ti pravkar smo slišali njegov prispevek. Prav tako pa so tukaj pomembne teme, s katerimi se moramo spoprijeti, ki jih je prav tako omenil in moja eh, politična skupina bo zelo dejavna te razpravi. Naj omenim samo nekaj točk iz tega poročila. V uvodnih izjavah bi želeli spostaviti dejstvo, da moramo navajati sklice, eh, odkot izvira statistika, kajti ne, nekateri lahko vsekakor ogovarjamo, tako da moramo tukaj se dogovoriti glede niza podatkov, ki ga bomo lahko podprli vsi po, uh, eh, poročavci v senci. Kar zadeva splošne uh, pomisleke, se tukaj um, sem hvaležna za vse sklice na kolektivno odgovornost in to bi želela še dodatno utrditi, kajti ne gre zgolj za ukrepe v državah proizvajalkah, temveč gre tudi za uh, ukrepe, če tudi niso zakonodajni, ampak tudi prostovoljni v državah potrošnicah, ki torej uporabljajo palmovo olje. Torej, tukaj bi želela videti malce več podarka. Uh, In uh, kar nekaj uh, besed smo že spregovorili o krčenju uh, gozdov in strinjam se s tem, kar je bilo rečeno, ampak edino, kar bi omenila o biogorivih, zdaj, ko uh, smo slišali razpravo o uh, biogorivih v odboru in na plenarnem zasedanju, nisem prepričana, da se želimo tukaj igračkati z. Uh, odstotki biogoriv, ki prihajajo iz palmovega olja pred letom 2030, kajti zelo dolgo časa smo ravili, da smo se dogovorili, kje želimo biti leta 2030, ampak vsekakor vse to kaže, da dejansko potrebujemo raven komisije. Trenutna komisija ni pripravljena storiti veliko, ampak začeti bo morala razmišljati o biogorivih po letu 20, 2020. Eh, Tako da mislim, da lahko tukaj marsikaj prispevamo. Um, tudi z vidika prihodnosti palmovega olja. In morda bi bilo dobro, da pozovemo komisijo naj opravi nekaj dela na tej podlagi. Katarina zelo dobro razume razlike med uh, različnimi ravni certificiranja in tudi izvrševanja tega. Uh, to je dobrodošlo in tudi jaz delim njeno mnenje, da bi morali skušati pripraviti uh, en, eno schemo certificiranja, ki bo priznana, tako da bodo ljudje resnično lahko vedeli, da kupujejo trajnostno proizvedeno palmovo olje. Osebno menim, da bi si morali prizadevati za 100 odstotno palmovo olje, ki bi se lahko uvažalo v Evropsko unijo in mislim, da bi to moralo biti zapisano tudi v tem poročilu. Seveda vem, da je to težko vključiti, kajti treba je k temu pripeti nek datum, ampak v poročilu o nalasno pobudo morda ni treba določiti eksplicitno nekega datuma. Vsekakor pa bi bilo dobro, da, da izpostavimo, da je to naš cilj kajti mislim, da je to tisto, kar si potrošniki želijo. In zdaj, ko priznavamo, kako težko je označevati te izdelke, Kot vemo, smo zelo veliko časa potrebovali, da smo pripravili zakonodajo o označevanju za potrošnike in če bomo sedaj se tukaj začeli igrački samo s palmovim oljem, bo eh, težko, ampak če bi lahko torej dosegli, da bo od nekega leta dalje vse palmovo olje, ki je uvoženo v Evropsko unijo, eh, trajnostno proizvedeno, potem verjetno to ne bo povzročilo težav. Ko govorimo o krčenju gozdov, tukaj dejansko nimamo opredelitve, mednarodne opredelitve za krčenje gozdov. In mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi raziskali v tem poročilu, ali, takšn, ali takšna opredelitev mogoča, še zlasti, ko govorimo o državah, kot sta Indonezija in Malezija, ki nimata zemljiških knjig, kot jih imamo mi. Tam uh, je torej raven informacij, ki je na razpolago posem drugačna, tako da bi morali se lotiti opredelitve krčenja gozdov, ki bi jo lahko vsi podprli. Nasplošno pa mislim, da je to poročilo zelo dobro in vsekakor bi imela veliko predlogov sprememb, ampak mislim, da bodo vsej pozitivni in bodo gradili na tem poročilu, ne pa šli v drugo smer, tako da se Katarini znova zahvaljujem. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gordano. Hvala, gospod predsednik. Hvala za prispevke, ki smo slišali do zdaj, še zlasti pa se zahvaljujem poročevalki za odlično upravljeno delo. Eh, pridobivanje palmovega olja predstavlja kaj precej izzivov, zlasti z okoljskega vidika in zato je to treba uravnoteženo obravnaviti. Ne moremo pa pridobivanja palmovega olja označiti za edinega krivca za krčenje gozdov in za posledično visoke izpuste CO2. V Indoneziji Eh, teh šest milijonov hektarjev, ki so bili izgubljeni med leti 2000 in 2012, eh, niso izkrčeni samo zaradi palmovega olja, pa čeprav je ta prikazan kot edini krivec. Poleg tega, za pridobivanje palmevega olja ne potrebujemo tako velikih površin. To poročilo primerno obravnava tudi občutljivo vprašanje malih proizvajalcev, ki proizvedejo približno 40 odstotkov proizvodnje in se s to dejavnostjo ukvarjajo zato, ker nimajo druge rentabilne možnosti. Poleg tega pa eh, Ta dirka proti certificiranju znotraj okvira RSPO je morda nekoliko preuranjena. Zato je treba pri obravnavi vprašanja palmovega olja upoštevati vse problematike, ki so s tem povezani in pretehtati vse prednosti in pomanjkljivosti. Vsekakor je treba najti srednjo pot med naraščajočimi potrebami po uh, prehrani in pridobivanju prehrane ter uh, med okoljskimi skrbmi. Kar zadeva biogoriva, ki je tretje največje področje za uporabo palmovega olja. 46 odstotkov palmovega olja se v ta namen uporabi v Evropi. Vendar pa nobena druga rastlinska proizvodnja ne ponuja takšnega izkoristka, kar pomeni, da bi pri uporabi drugih kultur potrebovali veliko večjo proizvodnjo in torej veliko večje kmetijske površine. Poleg tega pa škodljivost palmovega olja ni dosti bolj očitna kot škodljivost nadomestnih proizvodov eh, in um, vsebnost nasičenih maščobnih uh, kislin to jasno eh, ponazarja in zato pričakujem, da bomo na tej podlagi pripravili bolj uravnotežene smernice. Hvala lepa, gospod Melior. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Veliko vedikov je bilo že omenjenih. Tudi v odboru za kmetijstvo smo se že o tem posvetovali in tam odbor bo pripravil stališče. Jaz pa bi izpostavila dve stvari. Uh, kar zadeva živilsko industrijo, eh, je palmovo olje je v Evropi zelo pomembno in mislim, da pri pripravi poročila tega ne smemo pozabiti. Ehm, povezano pa je to tudi z težavo transmaščob, namreč te lahko nadomestimo s palmovim oljem. Za um, industrijo slaščic je prav tako neobhodna uporaba palmovega olja, zato je bo dobro, če bomo to uh, predstavili na uravnotežen način. Pol Brennan je že povedal, da lahko z palmovim oljem dobimo tudi večji um, iz, pridelek, večjo količino pridelka. Uh, Eh, kajti eh, če primerjamo to s sojo in kokosom, je pridelava štirikrat večja pri, oziroma donos štirikrat večji pri palmovem olju. Zahvaljujem se poročevalki kajti omenjala je že tudi družbeno-gospodarski vidik eh, in ga je skušala povzeti v poročilu to, o čemer pa se bomo še morali posvetovati in kjer bi morala biti razprava še globlja, pa zadeva vprašanje trajnostne proizvodnje. Kako lahko proizvajamo palmovo olje na trajnosten način? In uh, kolegi so že jasno omenjali, da seveda um, eh, zato ne smejo uporabljati uh, deževnega gozda, deževnih gozdov in da je treba to upoštevati tudi v strategiji trajnostnega upravljanja. V odboru za kmetijstvo sem že predlagala, da bi se morda tukaj naslonili na uh, Uh, opredelitev trajnostne rabe kakava, ki je podoben izdelek, prihaja iz podobnih delov sveta, torej tukaj ni treba izumljati tople vode. Lahko si pogledamo, tudi tam namreč govorimo o tem, da se ne smejo v ta namen izkoriščati deževni gozdovi. Uh, torej, uh, v namen, namen biogoriv palmovega olja ne bi smeli uporabljati. Mislim, da bo napačna pot če želimo v Evropi uporabljati biogorivo, potem mora iti za rastline, ki rastejo pri nas. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Hajer Pirik. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Najprej bi se zahvalila za vabilo na 8. december, gotovo se bom udeležila in kot drugo vam lahko povem, da ko, govori o, da ko govorimo o palvomem olju, eh, namerava nizozemska za leto 2020 omogočiti in dovoliti samo tisto palmovo olje, ki bo jasno certificirano. Seveda, um, obstaja velika popraševilko popraševanja po hrani po svetu in če dalje večje je to popraševanje, zato moramo v Evropski uniji pogledati, kakšne so alternativi. Zato um, bom omenila, kako, kaj smo se že pogovarjali uh, v teh odborih. Pogovarjali smo se o transmaščobah in o naravnih maščobah. Lahko uporabimo tudi druge maščobe in številke, ki so tu na razpolago. In to seveda morajo podpirati tudi uh, kmetijska gospodarstva, da, ki bodo trajnostno proizvajala. Skratka, let, vse to mora prispevati k temu, kar želimo doseči. Ko govorimo o bioraznolikosti, želim omeniti, da je ta gospodarska raba deževnih gozdov v tretjem svet, svetu nekaj uh, čemu se moramo zaprstaviti. Tukaj bomo morali sodelovati in poslušati oziroma ozreti se bomo morali na razpravo, ki je že potekala pri nas v drugi dvorani. Lahko rečemo, da smo proti palmovem olju in s tem se v celoti strinjam, ampak vsekakor morajo ti ljudje imeti nek prihodek in moramo jim pri tem pomagati, kajti če tega ne bomo storili, potem bodo seveda še naprej uh, izkoriščali deževne gozdove v ta namen. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod, gospod Rafronte. Si, grazie. <clears throat> Lasciare... Ja, hvala lepa. Eleonora Evi je poročeval konsenci v moji skupini za to poročilo in me je prosila, da nekaj povem v njenem imenu. Najprej čestitam poročevalki za ta osnutek, ki je gotovo dobro izhodišče. Strenjam se s splošnim pristopom, ki ga je obrala pri tem poročilu. Eh, je pa še nekaj točk, ki jih želim izpostaviti in sicer eh, ta zahteva po zmanjšanju uporabe palmovega olja za proizvodnjo biogoriv do leta 2020 v višini 20 odstotkov ter večje osveščanje eh, uporabnikov o palmovem olju. Eh, če se vrnem k temu, kar smo povedali že v Strasboru, naj povem, da smo izhodiščno zelo kritični do uporabe palmovega olja zaradi njegovega vpliva na okolje in na podnebje. In zato menimo, da se ne more govoriti o res trajnostnem pridobivanju palmovega olja. Zato je potrebno uvesti primeren okvir za certificiranje. Eh, ki bo predvidel zelo stroge kriterije na zdanstveni podlagi, torej merjenje učinka na opustošenje tav, na krčenje gozdov in tako naprej. Ravno tako moramo zagotoviti to, da eh, proizvodnja palmovega olja ne bo vplivala na zmanjševanje biotske raznovrstnosti ter na slabšanje pogojev za eh, življenje. Vse to je treba upoštevati kot izhodišče za vzpostavitev sistema za certificiranje. Ravno tako je treba pri tem upoštevati zemljišča, ki se namenjajo za pridobivanje te monokulture. S tem so povezane dejavnosti označevanja zemljišč in mirjenja zemljišč, kar je nujno za to, da se bo lažje spremljalo plantaže in um, obdelovalna zemljišča. Za nas je to poročilo zelo pomembno. Pomembno je, da to poročilo obravnava ta problem na primeren način in ne samo njegovega učinka na podnebje, temveč tudi učinek, ki ga ima trgovanje s tem oljem na naravo in na vprašanja biotske raznovrstnosti. In zato uh, eh, ustrajamo na tem, da se upoštevajo tudi nedenarne vrednosti pri tem trgovanju in da se uh, upošteva stanje v državah v razvoju. Hvala. Hvala lepa. Nema le še kdo drug prosil za besedo? Ne. V tem primeru lahko damo besedo predstavniku komisiju, gospodu Emanuelu Majerju, ki, je, uh, ki bo predstavil mnenje komisije na to osnotek poročila. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želeli bi se tudi zahvaliti vaši poročevalki ter poslancem, ki so sodelovali pri tem delu in uh, se ukvarjali z vprašanjem palmovega olja. Na začetku bi želela podati nekaj podatkov o krčenju gozdov. Pred nekaj minutami smo videli gospoda Navarra, ki je poudaril, da je pomembno upoštevati cilje trajnostnega razvoja in eh, preprečevanje krčenja gozdov je vključeno v ta širši okvir in v cilje eh, trajnostnega razvoja. Evropska unija je na tem področju storila že zelo veliko, še zlasti zahvaljujoč programu FLEKT, in s svojim prispevkom k forumu Združenih narodov o gozdovih, tudi s svojim delovanjem znotraj konvencije o biološki raznovrstnosti, eh, CITES-a, programa RED Plus za delovanje na področju podnebja. Želela bi poudariti tudi to, da je da smo na področju nezakonitega krčenja gozdov storili kar nekaj korakov naprej v naših odnosih z Indonezijo. E, gospa podpredsednica Mogherinijeva in uh, minister za zunanje za devete države se morata še sestati, zato da bosta um, govorila o učinku programa FLEKT eh, v tej državi. Prve licence bomo dobili v, v začetku prihodnjega leta. Ravno tako smo na tem področju eh, sklenili sporazum o partnerstvu z Vietnamom. Res pa je, da moramo iti še dlje od nezakonitega krčenja gozdov kot takega, ter se lotiti vzrokov, ki vodijo k temu na svetovni ravni. In sicer gre tu za zelo široko paleto dejstev, eh, širjenje mest, opuščanje, mm, eh, pridobivanje rudnin ter širjenje obdelovalnih površin. Seveda je to problem, ki zadeva predvsem države, ki imajo zelo velike površine deževnega gozda, ampak vsi deležniki morajo biti v to vključeni, tako iz javnega kot iz zasebnega sektorja. Poskušamo torej pripraviti študijo, v kateri bomo pripravili več možnosti in se posvetili izvedljivosti teh možnosti za preprečevanje krčenja gozdov. Upamo, da bomo rezultate te študije dobili že v začetku januarja prihodnje leto. Kar pa zadeva bolj specifično palmovo olje. Dobro veste, da trenutno nimamo specifične politike za palmovo olje. Se pa seveda zavedamo vseh skrbi, ki se izražajo v javnem mnenju. Jasno je, da vemo, da palmovo olje prinaša pomembne ekonomske in socialne pozitivne učinke prebivalstvu, ki se s tem ukvarja in jim omogoča, da se um, rešijo revščine. Uh, žal pa je zelo tesno povezano tudi z vprašanjem krčenja gozdov. Uh, Zato moramo na tem področju delati v mednarodnem okviru ter sodelovati tudi z drugimi trgi, ki to olje uporabljajo. Evropska unija je seveda pomemben trg, ni pa edini. In zato smo začeli pripravljati še eno študijo in sicer študijo o okoljskem učinku gojenja palmovega olja ter o različnih trajnostnih standardih, ki trenutno obstajajo na trgu. Ta druga študija nam bo vzela nekaj več časa in bo najverjetneje pripravljena do sredine prihodnjega leta, vendar pa mislim, da bomo uh, s pomočjo te rdeče niti, ki ste nam jo zastavili in s pomočjo rezultatov teh študij lahko delali skupaj v skupni smeri. Hvala lepa, s tem lahko Eh, zaključimo z eh, razpravo. Eh, s tem, ko dobi zadnjo besedo poročevalka gospa Konečna. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci, pa tudi vsem ostalim, ki so zozeli stališče. Hvala za vse prispevke. Veselim se že vaših predlogov sprememb. Pri pripravi poročila me omejuje seveda število besed in tu gre za temo, s katero se Evropski parlament ukvarja prvič. Zato sem kot poročevalka le težko um, opredelila tiste teme, eh, ki jih je res eh, nujno izpostaviti. Zato sem tukaj zelo odprta za sodelovanje. Vsekakor je mogoče omenjati še druge vidike, veliko drugih tem je takih, na katerih lahko v prihodnje delamo bolj intenzivno. Tako da se res veselim razprave, ki jo bomo imeli v prihodnih tednih. Zelo sem vesela, da so vsi uvideli, da tema ne bo izginjala, če o njej pač ne bomo govorili. Še naprej bo ta tema pereča in zelo vesela sem, da želite govoriti o njej in da želite tudi konkretno ukrepati. Prepričana sem, da nam bo uspelo s komisijo pripraviti nekaj in se dogovoriti dogovoriti za nek ustrezen svežen. Proizvodnja palmovega olja sicer narašča, vendar pa ne povsod v enaki meri. Dati moramo dober zgled, zelo jasno moramo pokazati, po kateri poti moramo naprej kako bi bilo treba predeliti pogoje za proizvodnjo palmovega olja. Kdaj je za nas palmovo olje še spremljivo in kdaj ne? Zelo pomembno je, da prostalnemu svetu pokažemo, da Evropa to zna storiti in da se zaveda svoje naloge. Naš cilj je ta, da prepovemo, oziroma naš cilj ni ta, da bi prepovedali palmovo olje kot tako. Gre za to, da dosežemo, da bo proizvodnja palmovega olja trajnostna in da se zaradi tega pa, uh, flora in fauna ne bosta krnili. Gre tudi za to, da, uh, se, da proizvodnja palmovega olja nima negativnih učinkov na družbene uh, pogoje in razmere. In, uh, preprečiti želimo tisto škodo, ki je nepovratna. Če bomo dopustili, da bo ena živalska vrsta izumrla, ne bo več mogoče tega kasneje popraviti. Torej, tega ne smemo dopustiti in zato se zahvaljujem vsem, ki se zanimajo za to temo. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Um, spomnimo se, da, so, da je rok za predložitev predlogov spremembo 5. decembra opovdne. V, v odboru bomo glasovali potem 9. marca leta 2017. Zdaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo temo na dnevnem redu, ki uh, zadeva izmenjavo mnen s komisijo glede um, izvajanja direktive o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti. Tako bomo dali besedo komisiji za predstavitev in sicer bo v njenem imenu spregovoril gospod Julio Garcia Jorges. Kasneje pa bomo seveda odprli razpravo um, med poročevalci in poročevalci v senci. Izvolite. Thank you, uh, Hvala lepa, gospod uh, predsedojoči, da ste komisiji dali možnost, da predstavi odboru poročilo o izvajanju direktive o ravnanju z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti. Kot veste, je ta direktiva pomemben zakonodajni dokument. Sprejet je bil po dveh zelo hudih eh, nesrečah oziroma katastrofah. Prva se je zgodila na jugu Španije, uh, druga pa eh, v Romuniji, Bajalmarin. In ključni cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati tveganja, ki izhajajo iz upravljanja odpadkov iz ekstraktivnih dejavnosti. Vidiki varnosti so seveda v spredju in v srčju te direktive. Eh, kro, krožna gospodarska razsežnost pa postaja tudi če dalje pomembnejša. Ekstraktivni odpadki predstavljajo približno 30 odstotkov vseh odpadkov, ki se proizvedejo v Evropski uniji. In posledično je preprečevanje odpadkov, eh, recikliranje in ponovna predelava nekaj, kar je treba upoštevati pri izvajanju direktive. Pa ne le to. Uh, pri krožnem gospodarstvu in eh, akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo obstajata dve pobudi, ki zadevata ponovno pridobitev kritičnih surovin. In eh, vse to je treba vključiti v krožno gospodarstvo eh, in v akcijske načrte za upravljanje z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti. Vse to pa bo tema nadaljnega dela komisije. To poročilo o izvajanju izhaja predvsem iz uh, triletnih poročil, ki jih uh, predlagajo države članice. Sočasno pa smo izkoristili tudi druge vire informacij, naprimer poročila o nesrečah in skorajšnjih nesrečah in tudi podatke, ki so na razpolago na spletnih straneh nacionalnih podatkovnih baz. Vse države članice so predložile poročila, raven izpopolnjevanja so je zadovoljiva, ampak Seveda podatki niso vedno primerljivi. Eh, Nekatere države nimajo enakega razumevanja določb iz direktive. Dobra novica je, da poročanje kaže, da splošni ukrepi za izve, izvajanje direktive obstajajo in se izvajajo v vseh državah članicah, še zlasti pa je raven skladnosti z vidika načrtov za upravljanje odpadkov in preprečevanje velikih nesreč dokaj dobra. Kljub temu pa obstajajo vrzeli na štirih eh, glavnih področjih. Še zlasti, ko gre za število obratov, ki ravnajo z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti v državah članicah, potem drugo, kategorije obratov, ki jih poročajo države članice, kot tretje, inšpekcije, in četrto uh, zadeva poročanje o nesrečah. Kar zadeva število obratov za ravnanje z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti, so nekatere države članice poročale o precej nizkem številu teh obratov v primerjavi z obsegom in količino teh odpadkov, ki jo poročajo. Šest držav članic poroča, da nimajo to vrstnih obratov na njihovem ozemlju. Kljub temu pa drugi informacijski viri navajajo, da nekatere od teh držav vsekakor izvajajo dejavnosti, ekstraktivne dejavnosti, ki, uh, ki privedajo do teh odpadkov, vključno z nevarnimi odpadki. Ko, z, ko govorimo o obratih, uh, je vrzel izvajanja zelo zaskrbljujoča. Tukaj obstajajo različne zahteve glede na raven tveganja za obrate. In obstajajo tudi strožje ukrepi, ki veljajo za obrate kategorije A, kjer je tveganje visoko. Predsejšnje število držav članic je poročalo, da nima obratov kategorije A na svojem ozemlju. Sočasno pa nekatere od teh držav članic poročajo predsejšnje količine nevarnih obratov, ekstraktivnih odpadkov. To morda kaže, da so informacije, ki so jih države članice predložile, ne povsem zanesljive, saj je pritisk nevarne, nevarnih odpadkov eden od kriterijev za vključitev obratov v to kategorijo. 25 odstotkov obratov kategorije A se zdi, da nimajo uh, tudi zunanjega načrta za ukrepanje v sili. Glede na število teh obratov, ki jih poročajo države članice, se pričakuje, da bodo eh, dovolilnice, ki se izdajajo v okviru te direktive, kombinirane s tistimi, ki jih zahtevajo drugi zakonodajni akti, naprimer direktiva Sevezo. In morda so ti obrati, ki potem kategorizirani kot obrati se vezo, ne pa kot obrati za ravnanje z ekstraktivnimi odpadki. Kakorkoli že, to temo je vsekakor treba dodatno preiskati. Kar zadeva preglede, inšpekcijske preglede, morajo države članice zagotoviti, da bodo obradi za ravnanje s temi obrati inšpecirani, preden začnejo uh, z dejavnostmi odlaganja in to v rednih intervalih, vključno tudi po, z, z, um, z pregledom po uh, zaprtju obrata. Iz poročila izhaja, da obstajajo precejšnje razlike med državami članicami, kar zadeva naravo in pogostnost inšpekcijskih pregledov in le sedem držav članic je poročalo o primerjih neskladnosti z pogoji za dovoljenje v obdobju od leta 2011 do 2014. To je seveda zelo nizka številka, morda bi bila to dobra novica vendar pa lahko to hkrati pomeni tudi, da obstajajo situacije, kjer skladnost ni zadovoljiva in ki eh, se ne prepoznajo zaradi nedovoljšnih zmogljivosti za izvajanje inšpekcijskih pregledov. Tudi to temo torej je treba dodatno preučiti in preiskati. Kar zadeva poročanje o nesrečah komisija se je zavedla um, nesreč v obratih za ravnanje z ekstraktivnimi odpadki, vendar pa ti, te nesreče niso bile ustrezno poročene v okviru obveznosti letne, o letnem poročanju, ki izhaja iz direktive. Te informacije smo tako morali pridobiti iz medijev in tudi prek pritožb. V sklepu dovolite, da rečem, gospod predsedojoči, da je napredek mogoče opaziti pri izvajanju direktive o ekstraktivnih odpadkih, kljub temu pa obstajajo še vrzeli v izvajanju. Nadaljni ukrepi na strani držav članic in komisije so torej potrebni, če želimo zagotoviti, da bodo cilji te direktive uspešno doseženi. Pravzaprav obstaja že več pobud, eh, ki so v pripravi ali pa ki bodo kmalo lansirane. Kot prvo posodabljamo referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnologijah in tehnikah v obratih eh, za ekstraktivne odpadke. Proces se je začel pred dvema letoma in bo zaključen že naslednje leto. Kot drugo, smo letos um, lansirali tudi pobudo za promocijo skladnosti za to, da bi opredelili vrzeli eh, v izvanju direktive in tudi, da bi opredelili najboljše prakse eh, pri izvajanju te direktive, ki bi jih potem lahko delili med eh, pristojnimi nacionalnimi organi. In v tem kontekstu je ehm, možnost, da bi se vzpostavil inventar teh obratov ena od opcij, ki jo preučujemo. Tretje. Gre omeniti, da sodelujemo z strokovnjaki z držav članic in bo komisija v tem kontekstu opredelila morebitna vprašanja in težave, kjer se direktiva v držav članicah različno razlaga. Kot drugi korak pa nameravamo pripraviti potem tudi usmerjevalni dokument leta 2018. Takrat pa nameravamo razviti tudi smernice za inšpekcijske preglede, če bo le mogoče v sodelovanju z mrežo eh, okoljskih inšpektorjev. Tako, to bi bilo vse, gospod predsedojoči. Preden pa zaključim in uh, vrnem besedo, bi povedal, da smo našli majhno napakico v poročilu, namreč omenja se obrat kategorije A, o katerem je poročala Poljska in ta v poročilu ni omenjen, tako da nameravamo kaj k malu eh, tukaj pripraviti in objaviti korigendum. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much. Hvala lepa. Zdaj pa lahko začnemo z poročevalci v senci. Hvala lepa, govoril bom v maternem jeziku, v mačarščini torej. Torej, dragi kolegi, hvala lepa za besedo. Pozdravljam predstavnike komisije in rad bi dejal, da je res drži, Dolgo, dolgo časa smo čakali za to, da bi začeli z analizo te direktive. Rad bi se vam zahvalil za vaše delo, saj je to zahtevalo veliko energije in tudi veliko dela na strani komisije. Zahvaliti se vam želim za sodelovanje. To je zelo pomembna direktiva za nas v zvezi z zravnanji z odpadki iz ekstraktivne industrije. Ta dokument smo analizirali zelo podrobno in zdaj razumemo, zakaj smo morali čakati toliko časa. Mislim, da niste imeli enostavne naloge in ne bi si želel biti na vašem mestu. Še zlasti ne takrat, ko morate delati na teh poročilih v nekem časovnem obdobju, države članice pa potem pogledajo to direktivo in jo prevzamejo čisto drugače v svojo zakonodajo. Zato je včasih zelo težko dobiti jasno sliko izvajanja in prevzemanja v nacionalno zakonodajo. Upam, da to ne bo edini primer, ko vidimo, eh, kaj se da narediti. Vedeti moramo predvsem, kakšen je bil namen zakonodajalca. Ampak pomembno je, da ne sedimo križem rok. Želeli smo si, da bi preprečili negativne učinke na prst, vodo in tako dalje. Nadaljni cilj je bil, da bi zmanjšali rezultate na človekovo zdravje, ko govorimo o odpadkih iz rodarstva in drugih ekstraktivnih industrij. Torej, ne gre samo za izvajanje obveznosti na strani držav članic, gre predvsem za vprašanje, ali lahko živimo v zdravem in varnem okolju. Današnja razprava ni prva. Že dolgo se Evropski parlament ukvarja s to tematiko. Vedno poslanci postavljamo enaka vprašanja. Ali so evropski državljani varni pred škodljivimi učinki, zlasti zaradi odpadkov, ki nastajajo pri rodarskih in drugih ekstraktivnih industrijah? Odgovor Evropske komisije je bil vedno enak in sicer direktiva o rodarskih odpadkih vsebuje mejne vrednosti in torej zagotavlja varnost objektov. Sedanja evropska zakonodaja zadošča, če bi se pravilno uporabljala, zato da bi preprečili nesreče in njihove posledice. V luči vsega tega je zelo pomembno, da si pogledamo bistven problem. To pa so razhajanja, ki nastanejo zaradi neizvajanja. Ali direktiva res izpolnjuje svoje naloge? Mislim, da bom v kratkem poiskal odgovor na to v svojem prihodnem poročilu. Gospod predsednik, ocena informacij ki so jih posredovali države članice, kaže, kakšne so omejitve sedanjega sistema poročanja na tri leta. Prijete informacije komisiji niso omogočile, da bi ocenila izvajanje teh ukrepov v praksi. Prav tako splošni ukrepi za izvajanje direktive so bili sprejeti v večini držav članic, praktična uporaba pa tudi tolmačenje definicij, opredelitev pojmov in določb pa se razlikuje med državami in zaradi tega so te številke manj verodostojne. Vsekakor torej obstaja potreba, da bi spremenili v sistem poročanja znotraj direktive, kar pa zadeva inšpekcijski nadzor, direktiva ne opredeljuje izredno koncepta inšpekcijskega nadzora, tudi ne določa podrobnosti v zvezi s tem, kako ne bi se inšpekcije izvajale. Nobena skrivnost ni, da Evropska komisija še vedno ni pripravila smernica izvajanja inšpekcijskega nadzora. Gre za 22. člen, ki se veliko omenja v poročilu. Take smernice bi vsekakor izboljšate varnost objektov. V državah članicah. Uh, uh, uh Eh, very important points now. Poleg povedanega bi rad osvetlil še par drugih stvari, ki se mi zdijo pomembne in bi jih rad vključil v svoje poročilo. Odpadki iz eh, rudarstva in drugih ekstraktivnih industrij predstavljajo približno 30 odstotkov celotnega obsega odpadkov, ki jih proizvede Evropska unija. Še enkrat podarjam, 30 odstotkov. In ravno zato je zelo pomembno, da si pogledamo priložnosti in izzive za ekstraktivne industrije v okviru krožnega gospodarstva in koncepta krožnega gospodarstva. Poskusili bomo tudi proučiti možnosti tehnologij v zvezi z tveganji s katerimi se srečujemo zaradi neustreznega obvladovanja in ravnanja z rudarskimi odpadki. Seveda ne želimo odpraviti rudarstva. Vemo, da bomo tudi v krožnem gospodarstvu še vedno potrebovali nove materijale, vendar pa strogo izvajanje strogih pravil mora biti vedno zajamčeno. Ne nazadnje, naj poudarim, običajno, Je lokalno prebivalstvo prizadeto zaradi obravnavanja rudarskih odpadkov? Izkušnje iz držav članic bodo pomemben prispevek našemu delu tudi za poročilo o izvajanju. Zdaj pa ponovno v maternem jeziku. Dragi kolegi, več je še odprtih vprašanj in tematik. Žal nimam časa, da bi omenil vsa odprta vprašanja, bi pa rad povedal, v prihodnih tednih bo moja pisarna odprta za vse vas in veselim se že vaših pripomb skupaj s svojimi pomočniki. Si bomo prizadevali, da bi poiskali čim širši možen konsens. Vem, da se pripravlja v parlamentu tudi gradivo, ki bo predstavilo ozadje. Sam se zauzemam tudi za dialog s predstavniki industrije in civilne družbe, tako da bom lahko upošteval čim več različnih mnen. Osredotočil bi se rad predvsem na varnost in varstvo okolja ter učinkovito delo v teh panogah. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Gospa Konečna. Děkuji, pane předsedo, protože Eh, čas se krati. Hvala lepa. Ker časa ni ravno veliko, bi se rada najprej zahvalila komisiji kot tudi našemu kolegu za poročilo. Kolega je že omenil par stvari, ki sem jih želela omeniti tudi sama, zato bi dodala samo še dva vidika. Prvič, finančna jamstva, ki morajo biti po mojem mnenju dovolj visoka, zato da bi lahko pokrili nastalo škodo, ki nastaja v povezavi s kamnolomi in eh, rudarstvom. Morda bi bilo treba uvesti obveznost zavarovanja. Izkušnje iz zadnjih desetletij kažejo, da bi morali večjo pozornost posvečati varnosti pri ravnanju s temi odpadki, kajti tragedije lahko vzamejo ne samo človeška življenja, pač pa povzročijo tudi ogromno škodo okolju. Gre praktično za časovne bombe, ki samo še čakajo, da se sprožijo in nastane tragedija. Zato bi nedvomno morali poskrbeti za to, da bi v primeru nesreče za odškodnine ne uporabljali javnih sredstev, pač pa izplačane zavarovalnine. Potem še monitoring, to je moja druga tema. Zahvaljujem se komisiji, ker je to ravno tako razumela kot jaz. Torej nadzor in spremljanje. Zelo pomembno je, da se monitoring izvaja pri v obratih samih in zastaviti bi ga morali tako, da bi te kontrole bile neke vrste inštrument, ki bi zahtevale, da se obrat obnaša odgovorno. In ne nazadnje, Razmišljati moramo tudi o tem, da govorimo o odpadkih. Zato bi bilo primirno, če bi bilo tehnično možno, da bi tudi te odpadke vključili v krožno gospodarstvo. Tudi to bi lahko bila ena od poti, kako bi iz tega segmenta naredili zanimiv, ne pa zgolj problematičen segment. Hvala lepa, sedaj pa gospod Dornano. Hvala, <clears throat> gospod predsednik. Seveda je treba posebno pozornost nameniti odpadkom iz rudarskih in ekstraktivnih dejavnosti, ki predstavljajo 30 odstotkov odpadkov v Evropski uniji. Gre za zaščito okolja, zdravlja ljudi ter za preprečevanje nesreč. Izvajanje te direktive iz leta 2006 je pokazalo, da je v državah članicah kar veliko problemov in vrzeli pri prenosu te direktive in njenem izvajanju. Zato Eh, je 22 ulog za dodatne informacije bilo sproženih, pa tudi štiri postopki za nespoštovanje predpisov. Eh, pri tem so se, se je torej izkazalo, da so možnosti za nadzor nad državami se strani komisije omejene, naprimer države kot so Danska, Latvija, eh, Litva, Luksemburg, Estonija, pri teh državah se je pokazalo, da eh, viri za te odpadke niso natančno navedeni oziroma ne enako kot v drugih državah, kar vnaša zmedo. Potem, nekatere države si razlagajo in izvajajo na različen način glavne določbe te direktive. Ampak še vedno vemo, kaj direktiva pomeni. Direktiva mora ostati prožen inštrument, ki državam članicam dopušča prosto izbiro sredstev za dosego zastavljenih ciljev. In zato raje, ko da se čudimo različnim številkam, uporabljenim metodam ter pristopom po posameznih državah ter pristopom, Eh, razlikam pri ravnanju z odpadki ter pri izdaji dovoljenj, zakaj ne bi raje si vprašanja zastavili ponovno in drugače? Ali se vam ne zdi, da je direktiva še preveč zavezujoča za to obdobje? Ali ne bi morda prišli do bolj uh, jasnih in manj protislovnih rezultatov, če bi za nadzor v državah uporabili drugačno pot. Hvala. Hvala, gospa Gerling. Hvala lepa. Govorim v imenu kolega Demesmekarja, ki se zahvaljuje poročevalcu in pravi. Veste, kako zelo sem zauzet za uveljavljanje krožnega gospodarstva. Trenutno govorimo o svežnju, o odpadkih. In že od samega začetka sem povdarjal, da je to priložnost, da naredimo naše gospodarstvo bolj krožno. Predvsem se osredotočamo na komunalne odpadke, vendar pa moramo povedati, da če želimo, da bo naše gospodarstvo bolj krožno, se moramo ukvarjati tudi z drugimi tokovi odpadkov. Mikrofon, prosim. I was. Okay. I won't start again, though. No. Ne bom še enkrat začela. Pomen direktive 2006 skozi 21 je ogromen. Govorimo o odpadkih, ki izhajajo iz ekstraktivne industrije, kot je rudarstvo. Ti odpadki predstavljajo 30 odstotkov vseh odpadkov ustvarjenih v EU. Iz zelo natančnega poročila komisije lahko potegnemo tri zaključke. Prvič, potrebujemo boljše izvajanje, drugič, boljše spremljanje in bolj natančno izvajanje zakonodaje. Potrebna je tudi izmenjava najboljših praks. Menim, da je to zelo pomemben korak naprej. Danes imam naslednje vprašanje za komisijo. Peti člen direktive govori o načrtih za ravnanje z odpadki, povdarja preprečevanje in zmanjševanje odpadkov po eni strani, ter po drugi strani ponovno rabo, predelavo odpadkov po drugi strani. Ali ima komisija podatke o trenutnem deležu preprečevanja oziroma ponovne rabe, ki jo dosegamo danes. Hvala lepa. Če nobeden drug od kolegov ne želi besede, lahko besedo damo ponovno komisiji, da nam odgovori in da zaključimo to razpravo. Izvolite. Thank you. Thank you. Hvala lepa. Samo eno konkretno vprašanje za komisijo sem pravzaprav slišal. Vse ostalo, no, strinjam se z večino tistega, kar je bilo povedano. Krožno gospodarstvo je vsekakor izjemnega pomena in kot rečeno, imamo dve konkretni pobudi, ki smo jo predvideli v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. Direktiva ima tudi nekatere varovalke, je pa seveda zelo pomembno, da ne pozabimo na upoštevanje krožnega gospodarstva, saj gre za zelo pomembne razmisleke. Kar pa zadeva koristnost mehanizma poročanja, ki ga predvideva direktiva. No, naše izkušnje z mehanizmom poročanja v direktivi o odpadkih niso ravno spodbudne. V predlogu za revidiranje ciljnih vrednosti na področju odpadkov smo predlagali nekatere popravke In tukaj imam v mislih direktivo o embalaži, direktivo o odlaganju odpadkov. Skratka, v direktivi o ekstraktivnih industrijah so nekateri vidiki, ki so izjemnega pomena. Vsekakor potrebujemo nek mehanizem za poročanje. Zlasti je to pomembno, ko gre za nesreče. Potem, slišali smo tudi, da je nekdo omenil finančna jamstva. V okviru direktive o okoljski odgovornosti obstaja možnost, da države članice uvedejo sisteme finančnih jamstev. Žal pa se ta element ni uporabljal uh, učinkovito. Potem prevzemanje direktive v nacionalno zakonodajo, to je vsekakor bilo eno od oskih grl morali smo odpreti kar 25 primerov zaradi eh, neustreznega prevzemanja direktive in dejansko ta proces prevzemanja direktive se ni zaključil vse do leta 2011. Torej, par let po roku, ki je bil predviden v direktivi sami. Kakorkoli že, mislim, da bi finančne spodbude ne bile tako uspešne kot pa regulatorni okvir, še zlasti, ko govorimo o vidikih, ki se nanašajo na varnost obratov. Potem pa še konkretno vprašanje za komisijo, peti člen, ravnanje z odpadki, preventiva. To je nedvomno eden od vidikov, ki jih je treba upoštevati. V tem trenutku nimamo ustreznih informacij o tem, kako so ti vidiki odraženi v načrtu za ravnanje z odpadki in to je točno eden od ciljev pobude za spodbujanje skladnosti, ki jo bomo dali to pobudo smo pravzaprav že dali in marca prihodnje leto bomo že imeli prvo delavnico, kjer bodo sodelovale države članice in deležniki. To je moja zadnja pripomba. Zelo veseli bomo, če bomo lahko sodelovali s poročevalcem. Seveda je pred njim zelo zahtevna naloga, lahko pa računa na podporo komisije. Hvala lepa. Na tej točki lahko zaključimo to točko dnevnega reda in lahko gremo na naslednjo točko. To pa je izmenjava mnen z Evropsko komisijo o CETI. In v ta namen imamo gospo Renito Baško, ki je namestnica glavnega pogajalca za CETO in besedo ji kar takoj predajam. Je gospa že tu? For starting the discussion with the Začeli bomo našo razpravo s eh, predstavitvijo, potem pa bomo prisluhnili tudi poslancem. Izvolite, beseda je vaša. Hvala. Gospod predsednik, rada bi podala kratko predstavitev v zvezi s tem, kako gledamo na CETO in potem bi morda raje pustila več časa za vprašanja, zato da se izognemo temu, da bi predstavitev vzela preveč časa. Na kratko bi dejala, da komisija vidi CETO kot najboljši trgovinski sporazum, kar smo jih kdaj izpogajali, tako z vidika povečevanja priložnosti za podjetja, podjetnike in delavce. Saj bi nastalo več priložnosti za rast in za delovna mesta, obenem pa je to tudi eden najbolj naprednih trgovinskih sporazumov, kar smo jih kdaj izpogajali. Če govorimo o dostopu do trga, v tem sporazumu imamo že od prvega dne možnost za trgovanje z blagom, precej carin se bo odpravilo, obenem pa predvideva sporazum tudi zaščito za najbolj občutljive kmetijske pridelke. Predvideva tudi, da mora vse uvoženo blago slediti proizvodnim in varnostnim standardom, ki veljajo pri nas. Trg se odpira ne samo za storitve, pač pa prinaša dostop do mnogih sektorjev, pomorstvo, kanadski trg se odpira tudi na področju javnega naročanja države in to na vseh ravneh. Kar nekaj vidikov je z vidika dostopa do trga, ampak če se vrnemo še k pomenu tega sporazuma, sporazum podpira naše bistvene vrednote, ki so zapisane v poglavjih o trgovini in trgovini trajnostnem razvoju, trgovina in delo, trgovina in okolje. Vključili smo zavezujoče določbe v zvezi z večstranskimi sporazumi, pa tudi v zvezi z izvajanjem um, konvencije ILA. Potem je tu še varovanje naravnih bogastev in podobno. Drug element te napredne narave sporazuma pa je v dejstvu, da bo CETA prvi sporazum, ki v celoti vključuje reformiran pristop EU k naložbam, vključuje to v celoti v sistem naložb. To je pomemben signal, kajti Kanada se popolnoma strinja z Evropsko unijo glede njenega pristopa, to pa je dober signal, zlasti na mednarodnem prizorišču, kjer želimo spodbujati reformo eh, načina, kako se rešujejo eh, spori mm, na strani vlagateljev. Tako da bi ta sporazum lahko bil nek predhodnik globalnega sporazuma. In ko govorimo o napredni naravi sporazuma, bi morda omenila še dejstvo, da v sporazumu obe strani podpirata pravico za opredeljevanje in izvajanje javne službe tako, kot se vsake državi oziroma uniji zdi primirno. Obe gospodarstvi, tako v EU kot v ZDA, S tem sporazumom podarjamo ulogo javnega sektorja. Tako torej mi vidimo CETO, seveda smo bili v razpravah s svetom, zdaj je sporazum v parlamentu, z veseljem bomo ponudili pojasnila in odgovorili na vsa vprašanja, ki bi jih poslanci utegnili imeti in upamo da bomo v parlamentu dosegli soglasje, da, ko, da ko, bi lahko sporazum čim prej začel začasno veljati in da bi naša podjetja lahko začela uživati koristi in prednosti od tega sporazuma. Še v zvezi z ratifikacijo. Glede ratifikacije, tu je bilo kar nekaj dvomov v posameznih državah. Zaskrbljenost in dvomi so bili omejeni predvsem na javno službo varstva okolja. Voditeljem tako v Kanadi kot v EU se je zdelo nujno odgovoriti na to zaskrbljenost. Če želimo, da bo CETA ambiciozen sporazum, se moramo odzvati in to je bilo narejeno s pomočjo inštrumenta, ki ima pravno vrednost, ta dokument je bil sprejet na vrhu med EU in Kanado. To je skupni dokument o tolmačenju. Tam vidimo, da so opredeljeni na zelo nedvoumen način vsi tisti elementi, ki bi utegnili biti problematični. Hvala lepa. Zdaj pa pričakujem vaše vprašanje. Hvala. Hvala. Gospod Stajes, naš poročevalec, dobi najprej besedo. Zdaj, eh, kolega z eh, Mrobaš. Hvala lepa, gospa, gospod predsednik, gospa Baškart, hvala lepa za vaš ovod. Seveda me ne čudi, da sem zdi CETA, da je najboljši, najsodobnejši, najbolj napreden trgovinski sporazum, o katerem se pogajamo. Pravite celo, da je tako trajnostno naravnan, da je med obveznosti. Um, eh, um, na najvišji ravni, ko govorimo o mednarodnih dogovorih, ampak seveda tukaj imamo kodeks alimentarius med mednarodnimi obveznostmi in vemo, da ko govorimo o pesticidih, da je da al, a, kodeks alimentarius določa standarde, ki so veliko nižji kot tisti, o katerih smo glasovali leta 2011 in jih a, tudi izglasovali. Ni treba skrivati, kolegice in kolegi, da imata Kanada in EU različno vizijo glede tega, kako bomo poskrbeli za varnost prehrane, kako bomo poskrbeli za zaščito okolja in tako dalje. In nasprotju s tem, kar kaže in pravi komisija, je cena še pred podpisom in prednje začelo uh, veljati, začelo vplivati na delo in uh, procese v Evropske unije. Zdaj vzamem samo tri primere. Razprava o uh, gensko spremenjenih organizmih. Vidimo, da je eh, Kanada država, ki se celoti zazema za to vrstno tehnologijo, tudi veliko gensko spremenjenih živil proizvede in tudi to vrstnih živali želi proizvajati. To je pa nasprotjo tega, kar se želijo prebivalci Evropske unije in tudi to je nasprotjo tega, kar eh, zagovarja večina v parlamentu in tudi večina držav članic, torej komisija pod pritiskom preko tovrstnih trgovinskih dogovorov s Kanado, z ZDA in tako naprej. Tako v nasprotju z vsem tem skuša dovoliti tako uvoz gensko spremenjenih izdelkov in živali, kot tudi rejo tovrstnih živali na našem ozemlju. Naj vas spomnim, da kaj smo se pogovarjali o direktivi o čistih gorivih. Namreč, da čim pride do tovrstnega pogovarjanja, začne Kanada pritiskati na Evropsko unijo za izvoz biogoriv, ki temelijo na peščencu tukaj uh, Evropska unija razli, razlikuje med uh, peščenjakom in ostalimi viri za uh, proizvodnjo uh, energentov. Ampak pod pritiskom Kanade Evropska komisija tukaj popušča. Tretji primer, imamo veliko razprave tudi o, o uh, mutagenosti in toksičnosti uh, um, določenih snovi, ki so tudi uh, kancerogene. Go imamo tudi razpravo o motilcih, hormonskih motilcih in vidimo, da je pristop Evropske unije in Kanade pri tem pristope. Mi imamo tukaj pristop, ki izhaja iz tveganj, medtem ko Kanada pravzaprav izhaja iz pristopa, ki temelji na tveganju in komisija je pripravila tudi dosje o hormonskih motilcih, o katerih bomo jutri govorili in tam so eh, predlagani kriteriji, ki so posem skladni s tem, kar si želi Kanada in nekatere druge vele sile. In komisija pravzaprav uh, je pripravljala eh, zakonodajo tako, da bi skozi zunanja ali zadnja vrata eh, v Evropsko unijo privedla enake standarde. Pa še nekaj, že zdaj se vpliva na našo zakonodajo in na naše standarde in to še preden je CETA sploh podpisana. Zato se sprašujem, kaj se bo sploh zgodilo, ko bo CETA začela veljati, ali se bodo stvari izboljšale ali zgolj še poslabšale. Prvotni namen CETA je, da se odpravijo trgovinske ovire in tako imenovane trgovinske ovire, ki naj bi se odpravile, po tem eh, predlogu so naši, eh, eh, naši standardi, naša zakonodaja na področju zdravja ljudi, živali in varnosti živil. In tukaj obstajajo precejšnje razlike med nami in Kanado. Torej naj mi opustimo svoje standarde samo zato, da bi se lajšala in liberalizirala trgovina. To je moje vprašanje. CETA predvideva v, tem, v okviru sodelovanja to vrstno poslovanje in v teoriji nas pravzaprav ne, ne sme, ne more prisiliti v svoj način delovanja, ampak cilj tega sporazuma je odprava trgovinskih ovir. In to pomeni, da se bodo naši standardi le še hitreje uh, nižali. In uh, mehanizmi, ki jih omenjate, ISDS in uh, drugi mehanizmi, tukaj seveda vse sedaj kaže določene izboljšave, to priznavam, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak s tem se pravzaprav priznavajo pravice tujim vlagateljem, ki jih drugi nimajo. In FINI je instrument, ki je vključen v CETO in z njim uh, investitorji lahko spodbijajo zakonodajo posamezne države članice. Lahko se torej borimo, da bodo določene države članice stopile na uh, eh, zavoro, čim uh, bodo začele, uh, ko bodo začele uh, ali, ali hotele izvajati določen uh, zakon. Zato imam tri konkretna vprašanja kot poročevalec na, za, za vas, predstavnik, predstavnica komisije, kajti menim, da moramo uh, skrbeti za to, da se bodo naši prerogativi kot zakonodajalec ohranili. 218.10 člen eh, pogodbe Evropske unije pravi, da ima Evropski parlament vedno pravico do celotne informiranosti v vseh fazah sklepanja mednarodnega sporazuma in da se občutljiva zadeva glede na to, da naj bi aprila priš, eh, je bil sklenjen med eh, institucionalni dogovor med tremi ustanovami o boljši zakonodaji. Ta predvideva sprejem praktičnih pravil, tako da bi parlament imel vedno uh, pravico preverjanja mednarodnih dogovorov. Moje prvo konkretno vprašanje za vas, gospa Baškar, je, ali smo lahko prepričani, da bodo ta jamstva izpolnjena še preden eh, se bo glasovalo o CETI. Ali bomo torej v skladu z členom 218.10 vedno imeli vse informacije kot parlament o tem, kaj se dogaja v okviru CETE. Drug Eh, element v 20. Eh, členu, 20.3. člen eh, CETE, berem, da se bo ustanovil skupni odbor. Ta lahko sprejema zakonodajno obvezojoče sklepe, ki vemo, da mednarodno pravo prevlada nad sekundarno zakonodajo Evropske unije. In moje drugo vprašanje je, ali je komisija pripravljena se angažirati, da bo prvo stopila do obeh eh, sozakonodajalcev, do parlamenta in sveta, preden se prilagodijo zakoni in da se bo to vedno zgodilo, preden bo sprejet sklep v skupnem odboru. Torej, ali ne bo skupni odbor pravzaprav izkoriščen za to, da se prilagodi obstoječa zakonodaja, pri čemer bomo mi pravzaprav postavljeni v situacijo, ko bomo kot sozakonodajalec pravzaprav um, izigrani. In potem tretje konkretno vprašanje. 30 30.2 člen eh, sporozuma cena pravi, da bo skupni odbor lahko spremenil določene priloge, določene protokole, ne vse, ampak nekatere vendarle o SPS, torej o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, to je, eden od teh, eh, to je ena od teh prilog in to je vsekakor eden osnovnih elementov, s katerimi se ukvarjamo v našem odboru in moje vprašanje je, kateri katere pravice nadzora bo organizirala komisija če tako da bo evropski parlament ves čas v stiku s tem kar se spreminja pri protokolih ali pri prilogah še zlasti ko gre za eh, zadeve ki eh, zadevajo tudi zakonodajno delo ki ga opravlja naš odbor envi. Mhm. hvala lepa lahko začnemo kar eh, z govorniki v imenu političnih skupin začenši z gospodom Gambusom iz ELS sí, muchas, <coughs> muchas gracias, hvala lepa predsednik hvala lepa tudi Evropski komisiji mislim da se je treba najprej zahvaliti komisiji za informacije, ki nam jih je posredovala. Rečeno je že bilo, da naj bi se CETO sprejemalo proti v nasprotni smeri ure in v bistvu smo julija dobili v roke zakonodajni svežen, za katerega so zainteresirani tudi drugi odbori, med njimi odbor INTE, ki je vodilni za to področje, pa tudi odbor AFET. In odbor za okolje ni izrazil svojega interesa um, prej kot pred štirimi meseci, kar je kar pozno, glede na to, da gre za mednarodni sporazum in to je bilo tudi um, ponovljeno dva tedna pred podpisom sporazuma. Na tretjem stranu je zapisano, da naj bi podpisnice na svojem ozemlju uredile spoštovanje določb za različna področja, od naložb do kulturne raznolikosti, vendar da ne smejo pri tem spodkopavati javnega interesa na lastnem ozemlju, temveč morajo spoštovati uh, realnost, korporativno in družbeno. Govori se tudi o vodi, ki ni ne dobrina, ne proizvod, temveč je naravni vir. In v tem sporazumu nič ne zavezuje nobene od podpisnic k ureditvi ravnanja z vodo. V tej razpravi bi lahko še marsikaj povedali, vendar zdaj več ni časa za to. Zdaj se moramo odločiti, da ali ne. Razprave so namreč že potekale v zvezi s tem, takrat, ko je bilo to potrebno in dejstvo je, da zdaj naš odbor lahko samo prosi za jasen odgovor, da ali ne, v zvezi s perečimi vprašanji, saj smo že pred meseci zamudili čas, ki je bil primeren za razpravo o posameznih točkah tega sporozuma in uh, tudi stališče našega parlamenta je bilo jasno izraženo z glasovanjem v prid temu trgovinskemu sporazumu. You, um, Gospod Dali, ja, hvala. Tudi jaz se zahvaljujem komisiji oziroma predstavnici komisije, da se je oglasila in da bo uh, poslušala naše vprašanje, kajti CETA seveda uh, Eh, sproža veliko dilem, imamo ljudi, ki so za in eh, ki so proti in seveda je treba ta sporazum eh, preveriti, kajti To, da se najde ustrezni kompromis, je bistvenega pomena. Prav tako je bistvena tudi preglednost ne le pri tem pre, uh, eh, sporazumu, temveč pri vseh sporazumih, ki sklepa Evropska unija. Poskrbeti moramo, da bomo imeli sporazum, ki bo spoštoval človekove pravice in glede na odbor, uh, v katerem se nahajamo, da bo ta sporazum tudi zadostil v okoljskim vidikom. Imam nekaj konkretnih vprašanj, ki so povezane s temami, katerimi, za katere smo pristojni v tem odboru. Uh, In začela bom kar takoj o, z vprašanjem o resnični vrednosti CETE in njenih določb. Kajti, ko govorimo o okolju in o, vidimo, da so okoljske določbe take, da predvsem. O, pravijo o tem, da morajo stranke zadržati enako, stran, enako raven zaščite. Če bo torej CETA nek nov standard, zakaj se te obstoječe zaveze na področju okolja ne nadgradijo oziroma ne presežejo? Morda nam bo lahko komisija tukaj dala več pojasnil. Naprimer, eh, Kanada je velika izvoznica nafte in veliko virov nafte eh, se nahaja v katranskem pesku in to lahko ima veliko vpliva na okolje. Radi bi vedeli, kaj bo spodbujala CETA, namreč ali uh, bomo s tem uvažali nafto iz bolj okolju uh, škodljivih virov in če ne, katere varovalke proti temu uh, imamo. Drugo vprašanje zadeva uh, poravnavo sporov za naložbe. Nekaj tukaj imamo sistem ISDS, vendar pa um, drugot to vrstnih mehanizmov nimamo. Kako meni komisija, da bo mogoče realistično izvajati okoljske zaveze in kako bo se lahko učinkovito uporabljal sistem za reševanje sporov, kot je določen v poglavju o okolju. Potem pa naslednje vprašanje, ki se navezuje na hrano in varnost hrane. To vprašanje zastavljam, ker imata Evropska unija in Kanada zelo različne pristope, ko gre za zakonodajo na področju živil, še zlasti kar zadeva dovoljenja, eh, označevanja in tudi nadzor nad uh, uh, prehransko in živilsko verigo, pa tudi, ko gre za pesticide in dostopnost uh, klonirane hrane in kloniranih živali. In mislim, da uh, Eh, si vsi želimo tukaj eh, jamstav, da se s tem naše previdnostno načelo ne bo kršilo in, naš, eh, in da bo naš pristop od, vilic do, od vil do vilic ohranjen. Torej, zanima me, kako se s CETO ščitijo ti obstoječi mehanizmi. In zadnje vprašanje, glede na to, da ima skupni odbor pravico, da sprejema eh, zavezojoče dogovore in tudi, da prilaga, eh, sam prilagaja določena poglavja tudi na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov. Me zanima, kako namerava komisija vključiti Evropski parlament, če bi prišlo do sprememb uh, priloge, ki zadeva sanitarne in fitosanitarne pogoje. Hvala lepa. E Hvala lepa, zdaj pa gospa Gerling za IKR. E Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom na veliko govorila o tej temi, kajti Mislim, da bi se lahko tukaj zelo dolgo pogovarjali o tej temi in tudi poročevalec je že zastavil vse skupaj zelo široko. Videla sem tudi opomnik, ki ga je poslal prejšnji eh, teden, ki gre celo še dlje od tega, kar je povedal danes popovdne. In nisem povsem prepričana, da je to zelo relevantno, dokler jutri ne ugotovimo, kakšen je sploh proces za pripravo našega mnenja na to temo in ali gre zgolj za binarni da ali ne. V tem primeru seveda eh, potem tukaj samo tratimo čas. Torej, um, moja skupina podpira sporazum EKR, priznavamo tudi, da je bilo opravljenega veliko dela za ta sporazum, prav tako ugotavljamo, da je, da, da je uh, eh, vse čas mogoče videti poskuse da bi se to delo in ta sporazum spodkopal tudi iz strani Evropskega parlamenta, tudi iz strani drugih deležnikov in morda bomo celo prišli do točke, ko bomo ta sporazum lahko podprli. In če tega ne bomo, potem bo ugled ne le parlamenta, temveč celotne Evropske unije z vidika tega, da je sposobna dokončati to vrstne eh, sporazume v celoti uh, okrnjen. Seveda uh, celoten proces traja vse predolgo in v kontekstu brexita ugotavljamo, da je Evropski uniji praktično nemogoče podpisati dogovore z legitimnimi partnerji, ki delijo naše vrednote. Pravzaprav eh, nobena država ni bolj uh, enotna oziroma ne ustreza bolj temu opisu kot Kanada, pa kljub temu imamo tukaj toliko težav. Seveda je problem z gensko spremenjenimi organizmi, mnogi tukaj teh ne marajo, ampak jaz sama ne vidim, da bi ti grozili uh, Evropski uniji z vidika naše uredbe o gensko spremenjenih organizmih. In mislim, da številni poslanci skušajo ustvariti tukaj histerijo in opor proti temu, ki je povsem odveč. Če, uh, služ, če sledite argumentom poročeval, našega poročevalca, potem nikoli ne bomo sklenili nobenega trgovinskega sporazuma z nikomer, kajti nikoli ne bomo mogli celoti zajamčiti nobene spremembe. Pravzaprav ne morem podpreti njegovega stališča in moja politična skupina seveda ne ve, kaj se bo zgodilo, ampak zelo malo verjetno je, da bomo lahko to vrstni pristop in poročilo podprli. Hvala. Sedaj pa v skupin, z imenu skupine Alde, gospa Jaten Maki. Puhun suomen kielte. Kiitoksia. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se predstavnici komisije za to, kar je povedala sama nisem članica odbora za mednarodno trgovino, tako da bi si želela dodatne informacije o tem, kako bo v praksi ta sporazum dejansko upravičil sloves najboljšega izpogajanega sporazuma kdajkoli. Pravite, da je ta sporazum dober za podjetja in za naše delavce. Razumem, da je to, ta sporazum dober za podjetja, ampak kako je lahko ta sporazum najboljši v praksi, če govorimo o varnosti živil in če govorimo o zaščiti okolja in tudi če govorimo o pravicah delavcev. Tako da tukaj bi resnično želela slišati konkretne primere, ne pa zgolj prazne besede, kajti ljudem mora moramo znati pojasniti, kako bo ta sporazum izboljšal pravice delavcev, kako se bo varnost živil s tem sporazumom izboljšala in kako bo s tem sporazumom boljša tudi zaščita okolja. Pa še dodatno vprašanje bi imela, če dovolite. Rekli ste, da ta sporazum ščiti tiste najbolj občutljive kmetijske izdelke, katere so to in na kakšen način jih ščiti. Potem pa še tretje vprašanje, eh, ki zadeva zaščito naložb. Seveda razumem, da je treba zaščititi naložbe, ampak kako se bo s tem varovalo okolje, kako bodo s tem sporozumom zaščiteni delavci in kako se bo s tem sporozumom zagotavljalo zdravje ljudi. V tem kontekstu bi vprašala še to, namreč ta novi sistem uh, sodišč za naložbe je bil vključen ta sporozum na pobudo Evropske unije ali Kanade? Torej, čigava je bila pobuda, da se ta način reševanja sporov vključi v sporozum? Zakaj pravzaprav potrebujemo to vrsten sistem? Razumela sem namreč, da vse države članice Evropske unije imajo sistem vladavine prava. V Kanadi prav tako obstaja vladavina prava. Zakaj torej potrebujemo to vrsten sistem, zakaj ga je treba oblikovati, če pravzaprav zmanjšuje suverenost držav članic Evropske unije? In še moje zadnje vprašanje. Ko neko podjetje um, ne upošteva standardov eh, zaščite delavcev ali drugih standardov. Ali se bo o tem razsojalo na sodiščih za reševanje sporov na ložbah ali na nacionalnih sodiščih? To je za me zelo pomembno vprašanje in resnično upam, da mi boste lahko podali jasne odgovore in če ne bo dovolj časa, bi eh, prosila za pisne odgovore. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu GUE, gospa Müner. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, prihajam z zasedanja INTE, kjer sem tudi poročevalka v senci za to poročilo in dobro vedeti morda, da. V, da smo v odboru INTE preložili razpravo o CETI, kajti pravna služba je morala preučiti, eh, kakšni so pomeni 38 eh, izjav, ki so jih podale države članice. Torej, celotna zgodba je izjemno zapletena in res je škoda, da še Evropsko sodišče ne sme podati svojega mnenja o tem sporozumu. Vsekakor sem vesela, da se bo sedaj ta razprava Eh, tudi slišala v odborih eh, AFET, eh, TRAN in ENVI. Zelo pomembno je, da dobimo tudi input prebivalstva. Posledica vsega tega je, da smo danes slišali izjave štiristo petinpetdeset eh, podjetij iz evropske unije in kanade da se glasuje proti ceti veliko upora je proti temu sporazumu v moji državi iz različnih razlogov ampak tudi zaradi tega ker imajo ljudje občutek da se odloča preko njihovih glav in mimo njih vsekakor mora evropski parlament tukaj opraviti svoje delo in opraviti tudi zelo resno razpravo o vseh zapletenih vidikih izvajanja tega sporazuma gospa girling se sprašuje pravi da evropska unija pač ni sposobna sklepati sporazumov ampak ali lahko evropski parlament opravlja svoje delo in ali lahko izvaja dejansko demokratično nalogo tukaj smo zato da nadzorujemo in počnimo to preučimo kakšne bodo posledice teh velikih eh, sporazumov ki bodo imeli toliko različnih posledic. Eh, države eh, in marsikdo se je že pravzaprav tukaj pridušal čez skupni odbor, ki bo imel lahko eh, različne pravice in seveda je tudi je arbitražni sistem ISDS pomemben del tega sporazuma. V praksi se je izkazalo, da na ta način krni demokratične procese tudi z vidika okoljskih vprašanj in vprašanj varovanja okolja. In sistem ki ga razvija ceta ne deluje drugače, kot uh, smo slišali že drugot. To je povedala tudi gospa Jetemaki. Videli smo že primere tega, zakaj ne moremo kar tako uh, ohraniti že obstoječe pravne sisteme, ki veljajo v državah Evropske unije. Rečeno je bilo, da ima cela veliko vpliva na okolje, omenil je bil katranski uh, pesek in tako dalje, tudi omenila, se, omenjena je bila. Um, glifozat, genetsko spremenjeni organizmi, varnost živil in tako dalje. In tukaj obstaja veliko dvomov v jamstva, ki jih ponuja CETA. Tudi resne študije ni bilo opravljene. In še nekaj, kar ni bilo omenjeno, pa so posledice za zdravje ljudi. Tudi v CETI so dogovori o službah in to naprimer se navezuje na zdravstveno, eh, zobozdravstveno oskrbo, fizioterapijo, zdravstveno oskrbo in tako dalje. To so vse pomembni učinki in eh, tudi zato je pristojen ta odbor. Zato pozivam, da vse to res temeljito preučimo in si vzamemo potreben čas. Trgovinski sporozum je seveda nekaj zelo zanimivega, če menite, da je je potrebno imeti več trgovine. Seveda je to nekaj, kar lahko postavimo pod vprašaj, kajti seveda je treba trgovane izdelke tudi prevažati, kar ni dobro za naše okolje. Ampak tukaj se moramo vsaj prizadevati za enake pravice, da bodo vsi akteri imeli enako izhodišče. To, kar pa zdaj počnemo, je, da, se, da skrbimo za nižanje standardov. Jaz pa se zauzemam za to, da standarde ohranimo na visoki ravni. Če imamo proizvajalce ki bodo proizvajali visokokakovostne izdelke jih bodo lahko prodali povsod zelo dobro moramo vedeti eh, kje začeti ta eh, sporazum je zelo pomemben in bo veliko posledic zato sem zelo vesela tudi tega mnenja hvala lepa e hvala lepa sedaj pa za ENF gospa Göring Hvala, gospod predsednik. Ta razprava o CETI je odlična priložnost, da pokažemo, da je ta parlament koristen ali pa nekoristen. Dejansko te odlični, ti odlični povzetki, ki jih je predstavil kolega Staski, se mu zahvaljujem, zato so res uh, jasni. In še zlasti v zvezi s prilogami besedila, pri katerih poslanci nismo imeli besede, je treba povdariti, da gre tukaj za bistvene teme. Uporabo pesticidov, omejitev um, določenih snovi v prehrani, označevanje izdelkov. Vseeno pa uh, je treba povdariti, da je ta sporazum pripravljen po miri, tako kot to ustreza komisiji, ki je o tem vodila pogajanja v majhnih odborih nepregledno in brez nadzora, torej v nasprotno s parlamentarnim delovanjem, ki si ga mi predstavljamo. Poleg tega predvideva tudi uporabo delegiranih aktov in ne predvideva možnosti za parlamentarni nadzor. Še slabše. Eh, mi, poslanci, člani odbora za okolje, se moramo celo boriti za to, da pridobimo mnenje se strani odbora za mednarodno eh, trgovino in sicer mnenje, ki ga sicer ta isti odbor kar eh, vrže med odpadke, kadar mu to ustreza. Tudi kar zadeva fitosanitarne izdelke, je vprašanje isto, pa to vendarle zadeva vsakodnevno življenje naših državljanov. Zanima me torej, ali je najboljši način pri sprejemanju takih sporozumov tisti, pri katerem se poslancev sploh ne vpraša za mnenje in ali vi to tako menite. Zdaj pa gospod Lize, izvolite. Ähm, Hvala lepa, gospod predsednik. Samo en stavek bi imel o postopku. Če smo sedaj nekoliko v stiski s časom, glede tega, kako hitro pripravimo svoje mnenje, potem eh, je, smo za to krivi mi. Drugi odbori so se tega lotili prej in so imeli tudi več časa, da so se posvetovali o svojem mnenju, tako da nihče drug za to ni odgovoren kot pa odbor za okolje sam. Nasplošno imam vtis v razpravi, ki sem jo slišal v svojem volilnem okrožju, namreč, da se je javno mnenje spremenilo. Pred šestimi tedni je bilo slišati veliko kritike na račun CETE, zdaj pa kljub temu slišimo tudi nekaj odobravanja, še zlasti pa je bilo veliko nerazumevanja za to, da naprimer v majhnem delu Evropske unije, torej v Valoniji,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 ne smemo tukaj zaustavljati postopka iz neustreznih eh, razlogov. Seveda imamo tukaj konkretne teme, ki so dobro eh, urejene, naprimer hormonsko meso. Eh, tukaj skrbimo, da takšnega mesa Kanada ne bo mogla izvažati v Evropsko unijo. Vendar vsega seveda ni mogoče stotstotno urediti. Vprašati pa se moramo, kaj bi se dogajalo brez CETE, če bi ta sporazum zavrnili problemov s tem nismo rešili. To kaže tudi razprava. Tako da to, naprimer, če govorimo o, o katranskem pesku, ni razloga, da bi zaradi njega o, eh, zavračali ceto, kajti obstajajo tudi drugi organi, o, eh, preko katerih o, eh, nas ta tema ogroža. Um, nemški minister Gabriel pa tudi zunanji uh, Eh, minister ki bo morda prihodnji predsednik nemčije gospod steinmeier pravita da je ceta dober sporazum ttip pa slab. najprej sem bil nekoliko osupel in sem se pozanimal kajti ttip je sedaj dan na led in kako se bo nadaljevalo delo na njem ne vemo ampak ali je ceta dober sporazum ali ne uh, o tem eh, bi se bilo dobro pogovoriti o kanadskem veleposlaniku, kajti on je povedal, da so kanačani tukaj v veliki meri popustili. Američani so bili že jezni, kajti kanačani so nam uh, dali veliko um, manevrskega prostora in nam popustili na marsikaterih področjih, kjer niso želeli popustiti američanom. Zakaj? Ker je uh, Kanada uh, prestrašena oziroma se boji prevelike odvisnosti od ZDA. Uh, tako da so bili iz tega razloga pripravljeni stopiti velike korake proti nam in treba je to tudi um, pripoznati in ni prav, da pravimo, da se je tukaj Kanada v veliki meri uveljavljala, temveč je ravno obratno in vprašati se res moramo, s kom bi lahko sklenili sporazum, če že ne s Kanado, kajti to je uh, država, ki ima levo liberalno vlado in mislim da bi morali tukaj zastaviti besedo za ta trgovinski sporazum kajti viša blagostanja v evropi in pravzaprav si ne moremo tukaj sedaj dovoliti tega luksuza da bi povsem um, ignorirali gospodarske impulze v številnih delih evrope obstajajo gospodarski teža, uh, problemi in to vrstni sporazumi lahko te probleme tudi zmanjšajo in marsikaj smo dosegli z vidika zaščite potrošnikov in uh, tudi drugega. In tukaj bi uh, še se ozrl proti zelenim, ko slu, slišim njihove uh, govornike, uh, slišim, da uh, skrajna levica in skrajna desnica podpirata gospoda Stasa uh, in mislim da se morajo zeleni vprašati ali se ob tovrstni podpori dobro počutijo mislim da je dobro da vedo da so proevropske sile tiste ki podpirajo ta trgovinski sporazum ki zelo veliko in zelo dobri meri upošteva tudi pravice potrošnikov Hvala lepa, gospa Foreca. Grazie, presidente. E... Gra uh, hvala predsednik in hvala komisiji za to poročilo. In dovolila bi si reči, da je ta definicija CETE kot najboljšega možnega sporazuma z našega stališča vsaj nerazumljivo, če ne še kaj več. Vsekakor smo številni tisti, ki smo tu razpravljali o CETA, se zauzemali za to razpravo in zauzemali smo se, da bi se lahko izrekli odseti predvsem zaradi okoljskih, energetskih in zdravstvenih vprašanj, eh, saj so to ene glavnih točk, ki tu sprožajo našo zaskrbljenost. Zelo nam je nam rečal, da se zdi, da se Evropski parlament loteva razprave o CETI zelo hitro eh, in to tako, da se ne razpravlja dovolj o tveganjih, ki jih ta sporazum prinaša in zato ponavljam, da res obžalujem, da je naš predlog za oceno sporazuma bil zavrnjen se strani Evropskega sodišča. Želela pa bi vprašati za pojasnilo. Namreč vemo, da sporazum CETA, tako kot vsi drugi trgovinski sporazumi, v bistvu ne zadeva zniževanja tarif, ampak zadeva znižanje trgovinskih omejitev, kar pomeni tudi znižanje standardov na področju okolja in zdravja. In zato imam tri vprašanja v zvezi s tem. Prvič glede na to, da bi pri eh, podnebnih spremembah potrebovali močno mednarodno politiko in se sprašujem, ali CETA obravnava ta vprašanja na primeren način. V preambuli besedila, ni niti omenjen pariški sporazum, niti potreba po znižanju toplogrednih plinov. V četrtem poglavju se ravno tako izmika omenjanju podnebja in ekoloških vprašanj. Vse to je v drugem planu. V, uh, poglavjih 22 in 24 so tudi uporabljene take formulacije, ki niso pravno zavezujoče. E, tudi na področju trgovine in naložb se ne predvideva noben mehanizem za sankcije v primeru kršitve okoljskih pravil. Zato se sprašujem, na kakšen način naj bi CETA sploh pozitivno učinkovala na politiko za področje podnebnih sprememb, na kateri bi morala temeljiti naša politika in naše delovanje. In kar zadeva energijo, me tudi zanima naslednje. Ali CETA vključuje dobrine, kakršni sta nafta in plin in ali bo eh, oprostitev carinskih dejatev eh, se uporabljala tudi za ti dve dobrini ali ju bo možno uvažati. Tudi to me zanima glede na to, da je Unija um, po koncu pogajanj leta 2014 izključila katranski pesek iz vsebine pogajanj in ta obravnava fosilnih energentov je povsem v nasprotju s politiko, ki se zauzema za nizkooglično energijo. Potem pa še tretje vprašanje in sicer CETA in GSOI. V Kanadi namreč ni obvezno označevati uh, eh, GSO-jev, medtem ko je v uh, Eh, Evropi to potrebno označevati pri vseh izdelkih, ki jih vsebujejo v več kot ničelih 9 odstotni miri, zlasti pri izdelkih, ki so namenjeni za človeško uporabo. In uh, CETA zato predstavlja velik pritisk na Evropsko unijo na področju gensko spremenjenih organizmov in lahko vpliva na znižanje standardov ki bo izrinilo naš pristop na tem področju ter uh, izničilo desetletja naporov in napredka na tem področju, na katerem smo si prizadevali za zagotavljanje varstva živali in zdravja ljudi. In zato pričakujem, da nam boste dali dovolj natančne odgovore, da bomo lahko v našem odboru pripravili poročilo, v katerem bomo izrazili vse naše skrbi. Hvala lepa, gospa Grostet. Hvala, predsednik. Skušala bom biti kratka. Rada bi povedala, da pri branju tega sporazuma ugotavljamo, da je to precej daleč od tega uh, strašila, ki ga marsikateri kot takega omenjajo in da je v njem kar precej zdrave pameti. Uh, Eh, predvsem sem zadovoljna, da v sekciji D eh, člen 8 in 9 potrjuje pravico, da se izvajajo javne politike za področje eh, okolja, zdravja, potrošnikov in tako naprej, suvereno v skladu s politiko držav podpisnic in da so te pravice nedotakljive. E, še zlasti je treba to poudariti pri tem, ko bi morebitni vlagatelji želeli e, to zaobiti zgolj v iskanju lastnega dobička. Tudi na področju zdravil oziroma zdravstvenih proizvodov ter patentov za nje, pa bi želela slišati s strani komisije, ali ve in čuti, na kakšen način lahko izvajanje tega sporazuma CETA vpliva na delo Evropske agencije za zdravila in na njene izsledke. Tudi v povezavi z eh, delom istovetne eh, kanadske agencije pa še določbe členov 20, 25 in 20, 28, v kolikšni miri lahko te vplivajo na ceno proizvodov in ali komisija meni, da bo ta učinek bolj eh, neznaten ali ne. Hvala. Hvala lepa, gospod Balco. Tud, eh... Hvala lepa. Začel bi rad s tem, da se odzovem na nekaj, kar sem slišal danes. Tu smo imeli strokovne in politične razprave in gospod Lize je to razpravo naredil politično, ko je napadal zelene. Omenil je tudi njihovo sodelovanje z nekaterimi poslanci. No, lahko bi tudi jaz kaj povedal o ELS, pa ne bom. Imam pa eno vprašanje in sicer. TTIP je trenutno zamrznjen. Kaj se bo zgodilo, če TTIP nikoli ne bo sprejet in bodo ZDA uporabile CETO s pomočjo svojih podružnic za to, da bi dosegle to, kar bi sicer želele doseči skozi TTIP. Naše trgovinske povezave s Kanado so omejene. Strinjam se s tistimi, ki so dejali, da moramo analizirati ta sporazum in seveda moramo imeti pozitiven odnos so dejali nekateri. Strinjam se s tem, da potrebujemo več informacij in sam sem naklonjen temu, da ohranimo naše standarde na področju varnosti potrošnikov, varnosti hrane in želim si tudi, da bi ohranili našo nacionalno suverenost. Z drugimi besedami, če neka vlada pripravi nek predpis, potem zasebno podjetje ne sme uporabiti načina reševanja sporov med državami in podjetji, kot so nekateri govorili o tem. Morda se boste spomnili, da smo v okviru OECD-ja imeli dogovor o tem, da bi imeli več stranski mehanizem za zaščito vlagateljev. To se nikoli ni dogodilo. Zdaj pa vidim, da nekateri hočejo to pripeljati na dvostranski ravni skozi stranska vrata. Hvala lepa, gospa Konečna. Hvala lepa, gospod predsednik. Mnoge Od mojih kritičnih točk, ki sem jih želela omeniti, so že bile omenjene. Gre predvsem za okolje in nejasnosti v povezavi z okoljem. Še zlasti, kar zadeva arbitražo. V mislih imam javna naročila in to lahko zelo vpliva na varovanje okolja in spodbujanje zelenih naložb. Moj občutek je, da ta sporazum, kot ga je komisija izpogajala, predstavlja nekaj, kar je v nasprotju s tistim, kar skušamo tu že leta doseči, če vlade ne bodo več imele možnosti, da regulirajo tisto, kar želijo, potem bomo pravzaprav izničili mnogo tistega dela, ki smo ga opravili do zdaj. To, kar najdemo v ceti, ogroža okoljsko zakonodajo. Imamo sicer poglavje o trajnostnem razvoju, vendar pa mislim, da so to zgolj besede, ki jih potem ne bo možno uveljaviti. Tisto, kar me najbolj preseneča, je to, da ceta ravna z vodo, kot bi to bilo katerokoli blago oziroma kot bi šlo za katerokoli storitev. Ampak voda je temeljna pravica in dostop do čiste vode je ključnega pomena. To je ključna pravica In zelo pomembno je to za naše državljane. Ne morem si predstavljati, da bi se lahko še naprej o tem pogajale. Tudi vaše gospodarske analize govorijo o tem, da gre v veliki meri za gospodarske koristi, Pa povejte to odkrito, gre za popolno liberalizacijo, za nič drugega vam ne gre. Treba je upoštevati še stvari, kot so varnost živil, ampak za to vam sploh ne gre. To, kar ste izpogajali, je povsem nespremljivo. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er is al. Gospod predsednik, hvala lepa. Veliko je že bilo rečeno in tudi sama se zauzemam za CETO, ampak če ne bomo mogli skleniti sporazuma z Kanado, s kom pa? Ampak uh, slišala sem in strinjam se z François Grostet, da ko govorimo o členih 8, 9 in 19, da tukaj lahko tudi veliko pomagamo. Imam pa tudi konkretno vprašanje. Kritično pismo iz nizozemskem se, prizode, se eh, pravzaprav eh, kritizira ta predlog, ker preučuje tarifne eh, ovire, ne pa tiste ostale, ki preprečujejo trgovino. V teh sporazumih je bilo dogovorjeno, da se bodo spoštovali vzajemni standardi in da se bodo v Evropsko unijo uvažali izdelke, ki se pravzaprav proizvajajo pod nižjih standardih v Kanadi. S tem bodo dopuščeni na nizozemsko. Torej, kaj nam odgovorim? Jaz sem za, to, za ta sporazum, ampak če obstajajo sektori, ki jih lahko ta sporazum prizadene, potem moramo vprašati se, kako jim lahko pomagamo. In tukaj govorimo o 8., 9. in 19. členu, torej komisija mora poskrbeti, da bo prišlo do enake obravnave. To je moje konkretno vprašanje. Skratka, če to bo, potem sem v celoti zadovoljna. Veliko kmetov na nizozemskem se pritožuje zaradi številnih predpisov. Um, v Evropi, ki niso mednarodno usklajeni. Mislim, da je dobro, da delamo na tem v Evropski uniji in mislim, da bodo, to, eh, da bodo potem to vrstno usklajena pravila veliko koristili nizozemskim kmetom. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajemo komisiji priložnost, da odgovori na veliko vprašanj. Naj spomnim poslance samo še na to, da bomo imeli tolmačenje samo še manj kot deset minut, potem pa bomo nadaljevali in poslušali komisijo o angliškem jeziku. Veliko je bilo vprašanj, poskusila jih bom razvrstiti v skupine in odgovoriti. Kar nekaj je bilo vprašanj, ki so zadevali pristojnosti skupnega odbora, tega, kaj lahko počne in česa ne more. Pomembno je razjasniti, da skupni odbor ni nek zunani neodvisni odbor, pač pa v njem sedijo predstavniki obeh podpisnic, torej EU in Kanade. Odločitve so pa samo tiste, o katerih se stranki dogovorita. Če naj EU spreme kakršnokoli odločitev v skupnem odboru, to lahko naredi samo skozi odločitev sveta ki se mora strinjati in biti v skladu z našim zakonodajnim procesom. Skupni odbor ne more spremeniti besedila CETE, pač pa samo nekatere priloge. Vsake spremembe besedila CETE pa morajo iti skozi celoten postopek in vključiti svet in parlament. Skupni odbor lahko spremeni nekatere preloge, ki se nanašajo na SPS, ampak skupni odbor lahko pogleda odločitev o enakovrednosti, ampak vsaka taka odločitev mora biti sprejeta ob popolnem spoštovanju regulatornega postopka EU in tu ne more biti nikakršnega zaubitja, kakršenkoli je že postopek. To tudi pomeni, da se mora v celoti izvajati previdnostno načelo. Vsaka pravila v zvezi s tem, kar ste mnogi omenjali, v zvezi z ravnjo pesticidov, tega ne more spreminjati skupni odbor. Raven pesticidov oziroma eh, tako imenovani MRL, tega ne more spreminjati eh, skupni odbor. Tako, vsak odbor oziroma vsaka odločitev o ekvivalentnosti, ki jo je treba sprejeti, lahko obvelja samo po poglobljeni analizi tega, ali je nek sklop ukrepov za določen ukrep ekvivalenten in nudi enako raven zaščite, kot so naši ukrepi. Ko je to enkrat storjeno, je ta odločitev V skladu s tem, kar je predvideno v naših internih postopkih, torej ta odločitev temelji na sklepu komisije, ki ga prouči ustrezni odbor in šele potem skupni odbor lahko sprejme odločitev. Govorimo seveda o postopkih EU, Kanada pa bo imela svoje lastne postopke. Nič v CETI ni takega, kar bi lahko spremenilo standarde izdelkov, standarde varnosti, bodi si za gensko spremenjene eh, organizme, za hormone, hormonske spodbojevalce. Skratka, vsi kanadski izdelki morajo to celoti spoštovati. Vsakršna odprava pristojbin, vse kvote, ki jih lahko ponudimo Kanadi v okviru CETE in vsi kanadski izdelki, ki jih bomo dobili skozi kvote, morajo še vedno spoštovati vso zakonodajo na področju varne hrane in standarde izdelkov EU. Torej, tu ne more biti nič zaobito. To je zapisano tudi v skupnem inštrumentu o tolmačenju. To je, kot rečeno, dokument, ki ima eh, zavezojočo vrednost v smislu 31. člena Dunajske konvencije in ta instrument ponovno na zelo jasen način osvetljuje in vsebuje eh, sklicevanja na besedilo CETE, ta sicer niso popolna, ampak govori recimo o mm, varni hrani, previdnostnem načelu, ki je vsebovano v pogodbah EU. In ponavljam, nič v ceti tega ne more spremeniti. Če pogodba ne omenja previdnostnega načela, potem prevlada nacionalna zakonodaja. To je zelo pomembno. Podobno gensko spremenjeni organizmi, nič se ne spremeni. Kar pa zadeva varstvo okolja in zaveze glede trgovine ter okolja, ter trgovine in delovne sile. Tukaj gre za zavezujoče določbe stranki, morata odgovarjati za sprejete zaveze. Če pogledamo stran delovne sile Kanada, je v trgovinskem sporazumu prvič sprejela zavezo glede ključnih konvencij ILA. To je pomemben korak naprej za Kanazo. Na začetku pogajanj Kanada ni ratificirala štirih od osmih konvencij, odkar pa smo začeli pogajanja, je Kanada ratificirala tri, tista o kolektivnem pogajanju še čaka, pri eni pa so začeli postopek ratifikacije. Torej, mislim, da pogajanja lahko imajo pozitiven učinek in prinesajo mm, pozitivno izvajanje konvenciji ILO. Tudi na strani okolja imamo jasno zavezo, da bo Kanada delala za ratifikacijo vseh večstranskih okoljskih sporazum. To vključuje pariški podnebni sporazum. Res je, ta ni konkretno omenjen v besedilu pogodbe, vendar pa je besedilo pogodbe bilo izpogajano še pred sklenitvijo oziroma pred podpisom pariškega podnebnega sporazuma. Videli pa boste, da je namen strank zelo podoben. In zato ta dokument o tolmačenju vključuje tudi pariški podnebni sporazum. Sustainable management of resources